Äh, ladies and gentlemen, äh, may I ask you to. Gospe in gospodje, prosim, da se posedete na svoja mesta, zato da bomo lahko začeli z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o resoluciji v zvezi z eh, aretacijo Alekseja Navalnega in drugih protestnikov. Mislim, da nekdo želi podati um, zahtevo v okviru 190. člena našega poslovnika o preložitvi glasovanja. Besedo dajem gospodu Šolcu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi.